Oh, Lep pozdrav, kolegice in kolegi. Naslednja točka dnevnega reda. Začenjamo skoraj ob uri in to so vprašanja za ustni odgovor svetu. Pozdravljam ministra pri eh, španskega predsedstva, ki se sedaj prvič udeležuje tega časa za vprašanja. In sedaj bomo začeli z vprašanji, kot so bila us. Zastavljena. Prvo vprašanje, ki ga je zastavil gospod Atondo, eh, se je izkazalo za nedopustnega, kajti kazensko pravo je, bil, eh, je bila tema razprave včeraj, se pravi v torek. Drugo vprašanje je vprašanje gospoda Mečla, ki se nanaša na kreditni krč posojila za podjetja, torej minister, dajmo besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Težava za to, da bi podjetja imela dostop do primernega kapitala, je vprašanje, s katerim se svet že dolgo ukvarja. Januarja lansko leto je svet. Ob, uvidel, da so se države članice odločile za zelo temeljite ukrepe za to, da bi deblokirale izdajanje posojil. Spomladi pa je Evropski svet povdaril, kako zelo pomembno je, da nadaljujemo z ukrepi za oživljanje gospodarstva. Poleg tega se je svet odločil, da bo ocenil ukrepe in rezultate ukrepe in da bomo to potem objavili junija. Junija je svet resnično ocenil ukrepe držav članic v finančnem sektorju in delovanje in stabilnost finančnih trgov. Rezultate smo objavili v poročilu sveta, sveta ministrov. V tem poročilu je bilo poslano pozitivno sporočilo, kjer smo omenili ukrepe za rekapitalizacijo držav članic, da bi zaustavili padec in upad gospodarskega razvoja. Prišlo je celo do nevarnosti, da bi kolapsiral finančni sistem. Zato smo dobili zelo pozitivne odzive, da bi se banke odzvale na to in spodbujale tok kreditov v realnem gospodarstvu. Ukrepi držav članic so bili zelo pomembni za to, da bi ohranili pretok kreditov. Bančni sektor je še vedno podvržen velikemu pritisku. Zato je svet prosil države članice, da bi uravnotežile bilance zato, da bi olajšale izdajanje posojil. Lansko leta decembra je svet ugotovil, da so države članice sprejele zelo veliko ukrepov za vzpostavitev stabilnosti finančnih trgov. Okrevanje gospodarstva pa še vedno ni doseglo želene stopnje. in pa sprejeti so bili tudi ukrepi za primerna sredstva za dodatne kredite in posojila. Zato sedaj še ocenjujemo ugotovitve sveta na eni strani. Ugotovili smo, da je prišlo do izboljšav na podlagi ukrepov Evropske centralne banke, da bi izboljšali likvidnost bank in dostop do posojil za podjetja. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Uh, hvala, gospod minister. Pripričana sem, da ima gospod Mičel dodatno vprašanje. Hvala, gospa predsedujoča in hvala ministru za njegov odgovor. Uh, naj mu povem, da me izkušnje uh, kažejo, da nekatere uh, banke, mogoče celo mnoge banke, se, so se obnašale neodgovorno, medtem ko so finančni trgi rasle. Druge banke, mogoče celo mnoge banke, se še naprej neodgovorno obnašajo v času, ko uh, se prizadevamo za oživitev. V Dublinu obstaja podjetje, ki je izredno dobro uh, Eh, ki odlično posluje in dejansko od banke ne dobi nobenega posojila, eh, kreditne linije se mu eh, ukinjajo, gre za podjetje, ki odlično posluje in sedaj tega ne more nadaljevati. Prosim, bankam poveste, da mo, povejte, da morajo upoštevati tudi javni interes in ne le interese svojih um, delničarjev. Naj vas le omenim, da eh, dodatno vprašanje morate zastaviti v kakih 30 sekundah, se pravi v pol minute. Gospod minister, boste odgovorili? Prezident. Gospod poslanec, gospa predsedujoča. Lahko vam povem, da z vidika sveta, z vidika evropskih inštitucij, mislim, da smo pravilno ravnali in da smo veliko prispevali k temu, da bi preprečili propad likvidnosti celotnega gospodarstva. ECOFIN še vedno spremlja ukrepe držav članic, to dela sistematično. Naprimer, v tem trenutku ECOFIN preučuje način jamstev za banke. Če ni ovir za podjetja na finančnem trgu in kako se izvaja financiranje kreditov Evropske centralne banke. 7. decembra 2009 je predsednik Evropske centralne banke, gospod Triše, dejal, da ne obstaja nobene omejitve glede ponudbe za to, da banke ne bi dobile posojil od Evropske centralne banke. Če se banke ne obrnejo na Evropsko centralno banko, je to njihova stran, vendar pa z vidika Evropske centralne banke ne obstaja nobena omejitev in nobena ovira za to. Svet skupaj z Evropskim parlamentom je pripravljen na pregled direktiv, ki že obstajajo, zato da bi naprej razpravljali o finančnem nadzoru ali pa o katerikoli drugi pobudi, ki bi jo oblikovala komisija. Uh... Najlepša hvala. Nihče se ni prijavil za dodatno vprašanje. Ali ima kdo dodatno vprašanje, razen gospoda Mičla? Uh, gospod Kris. Si. Uh... Ja, ena od prioritet predsedstva sveta je okrepiti vpliv Evropske unije na mednarodni areni, še posebej v Latinski Ameriki. Ampak o kakšnem vplivu s to govorimo? Trenutna koncepcija mednarodnih odnosov pušča kaj malo prostora demokraciji in človekovim pravicam. To sprašujem, ali namerava svet preko sporazumu o prosti trgovini z režimi, ki veščas kršijo človekove pravice, na eh, to kakorkoli doseči. Pomislimo na Peru. Operacije, ki jih tam eh, izvajajo, eh, kažejo na kako strahovit način vlada sodeluje z multinacionalkami. Praktično 70 odstotkov ozemlja je že v lasti multinacionalk in pa rudarskih podjetij. Tudi v Kolumbiji je mnogo težav z tega vidika še posebej, kar zadeva sindikaliste, mnogo drugih usmrtitev, Eh, ki so zelo nepojasne, jih je predsedujoča prekinja. Opravičujem se, ampak vaše vprašanje se nikakor ne navezuje na prejšnje vprašanje. Sploh ne vem, ali ste se še kdaj udeležili časa za vprašanje, ampak dejansko lahko zastavljate vprašanje, ki se nanašajo na osnovno vprašanje in zaradi tega eh, smatram, da je vaše vprašanje popolnoma nedopustno in vas lepo prosim, da si preberete poslovnik koliko razumem, ni bilo dodatnih vprašanj, s tem zaključujem to vprašanje. Ah, so I'm going to continue. Nadaljevala bom, razen če je še kakšno vprašanje, ki se navezuje na kreditni krč in posojila za podjetja. Eh, eh. Ja, za to gre. Imam naslednje vprašanje. Natančno vemo, da so razmere zelo, zelo različne od države do države. Če gre torej za pomoč gospodarstvu, imamo vprašanje v zvezi z razmerami v Grčiji, kajti tam uh, se soočamo z najhujšo krizo in zato sprašujem, ali tam morda predvidevate kakršnekoli posebne ukrepe. Hvala. Mislim, da imamo na dnevnem redu kasneje vprašanje v zvezi s tem vprašanjem, zato prosim gospoda poslanca, da počaka na moj odgovor na tisto vprašanje, ki obravnava ravno to zadevo. Ali lahko specificirate vprašanje, ki ga omenjate, tako da lahko poslanec ve, koliko časa mora počakati? Numero... Gre za vprašanje številka 9 na seznamu, ki ga imam pred seboj, ali pa številka 8 ažurnega seznama. Gre za vprašanje gospe Krace o finančnih razmerah v Grčiji. Glede na tej uh, osnovi ugotavljam, da je zastavljalec vprašanja zadovoljen z takim postopkom. Sedaj pojdimo na naslednje vprašanje, tako da vseeno nekako gremo v nekem redu. Naslednje e, vprašanje je predložil gospod Bernard Poselt in se nanaša na vključevanje Kosova v Evropsko unijo. Minister, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. svet je vedno poudarjal v zunani politiki, v tem primeru na področju sosedske politike in širitvene politike, kako pomembna je evropska perspektiva za Zahodni Balkan. Na svetu decembra 2009 smo pa udarili, da moramo vzpostaviti enakopravne pogoje v procesu stabilizacije in pridrževanja za Balkan. V zvezi s Kosovom. Svet je že opazil, da so se države članice odločile za nacionalne prakse in za mednarodno pravo. Sama oklicana neodvisnost Kosova je sedaj predmet razprave mednarodnega sodišča. Svet pa je vedno upošteval Kosovo v politiki do Balkana. Prišlo je tudi do konsenza držav članic glede liberalizacije viznega režima, do katerega bo imel dostop tudi Kosovo. Sprejeli smo tudi eh, sporočilo komisije za sredstva za gospodarski in družbeni politični razvoj na Kosovo. Svet je pozval komisijo, da sprejme ukrepe za spodbujanje Kosova k približevanju Evropski uniji v perspektivi, ki sem jo že prej omenil. Svet je spodbudil komisijo in na podlagi konsenza, da spodbudi udeležbo Kosovo pri programih Evropske unije, da bi vključili Kosovo v okvir finančnega nadzora in da bi okrepili proces stabilizacije in pridrževanja. Tako smo potrdili tudi na zadnjem svetu 10. in 11. decembra 2009. Eh, Hvala lepa, gospod minister. Dve konkretni zadevi bi reče izpostavil. Kot prvo, ali menite, da vam bo še pod španskim predsedstvom uspelo karkoli doseči, kar zadeva vizumski režim za Kosovo, da Kosovo ne bo edina zaprta država na sicer svobodnem Balkanu in kaj boste tudi storili za to, da bi eventualno tiste države članice, ki še niso priznale Kosova, vendarle s časoma to tudi storile. Ampak kot rečeno, najpomembnejše vprašanje je vprašanje vizumov. Minister, Gospod minister, imate besedo. Si, si dalo, il... Omenil sem vizni režim. Svet je vedno izrazil svojo željo, da bi Kosovo tudi imel dostop do liberaliziranega viznega režima v celotni regiji komisija je tista, ki obravnava podrobnosti na tem področju za najprej olajšani vizni režim, potem pa za liberalizirani vizni režim in pripravljajo predlog za svet. Seveda je treba najprej izpolniti določena merila. Komisija s tem v zvezi sodeluje z prizadenimi državami, v tem primeru s Kosovom, in redno obvešča svet. Ko bo prišlo do liberalizacije viznega režima v sosednjih državah Evropske, je vizija, s katerim se strinja svet in tudi špansko predsedstvo. To je politična linija, ki jo je treba podpirati v naslednjih mesecih v Evropi, zato da bi dosegli večjo mobilnost, večjo sposobnost komunikacije in prometa v prostega gibanja v Evropi. To je politika, ki koristi obema stranema, tako Evropski uniji, ki sproži vizni režim in državam, ki morajo to storiti, seveda vedno v vzajemnosti. Hvala lepa. For... Najlepše hvala. Dodatna vprašanja so zastavljena. Dva lahko le zauzame gospod eh, Molcer in gospod Švantis v tem vrstnem redu. Eh, dve eh, vprašanji boste zastavljeni ena za drugo, potem vas pa prosim, minister, da na obe odgovorite skupaj. Gospod Molcer. Spoštovani gospod minister, pri vseh teh pobudah, ki jih svet pripravlja za Kosovo, upoštevali tudi interese in pa informacije, ki jih dobimo iz Srbije. Neodvisno od ozemljskega vprašanja glede Kosova je Srbija ključna država, ko gre za integracijo Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. In mislim, da jo je zato potrebno tudi v vse te korake vključiti. Hvala lepa. Vaše stališče, stališče Španije je bilo jasno. Španija ni priznala neodvisnosti Kosova in nedavno ste se odločili tudi za umik španskih vojakov, ki so bili na Kosovo. Ampak dobro, smo v času gospodarske krize in zato vam zastavljam naivno vprašanje. Eh, koliko je to Španijo ostalo, če mi znate povedati, koliko je Španijo ostalo to, da so bile njene sile prisotne na Kosovu in ali morda lahko podate komentar tudi glede stališča moje države, Grčije, ki ima eh, tudi eh, sile na Kosovo, ali se vam zdi potem pravično, da grške sile ostanejo na Kosovo? Najlepša hvala. Ministr, imate besedo v zvezi s prvim vprašanjem o Srbiji. Srbija je verjetno najmočnejša država na Zahodnem Balkanu. Vedno jo treba upoštevati pri vseh politikah, še posebej v, pri evropski perspektivi za Zahodni Balkan. Obstaja sporazum ki smo ga podpisali pred kratkim za liberalizacijo viznega režima za Srbijo. Prišlo pa je tudi do odprave zamrzitve umestnega sporazuma s Srbijo. In Srbija je uradno uložila namen za vstop v Evropsko unijo. Seveda bo komisija preverila, če je to v skladu z evropskim pravnim redom in če je možno začeti s pogajanji za vstop, če se seveda izpolnijo kopenhaška kriteriji. Srbija je zelo močna država v tej regiji in po našem mnenju ima evropsko perspektivo. svet je soglasno sprijel odpravo blokade za umestni sporozum Srbijo. Kosovo je zastavil vprašanje v zvezi z notranjo politiko španske vlade. Veste pa, da tukaj zastopam svet, ne pa posamezno državo članico. Čeprav bi tukaj imel konkretne podatke. čeprav je bilo težko, da bi imel podatke o teh številkah, ne bi bilo prav, da bi govoril v imenu neke države, kajti tukaj govorim v imenu sveta, ki zastopa 27 držav članic. Hvala, gospod minister. Prehajamo na naslednje vprašanje, sicer vprašanje poslanca Jima Higginsa. Zadeva pa unečevanje tropskega deževnega gozda. Minister, izvolite. Svet se z vami zelo strinja, gospod Higgins. Strinjamo se z vami, da je uničevanje gozda dejavnik, ki vpliva na emisije CO2 v ozračje. Ne moremo zagotovo ugotoviti, kateri od teh dveh dejavnikov več prispeva k emisijam, gre bo za znanstveno vprašanje kot za politično vprašanje, vendar pa mislim, da bi morali na obeh področjih ukrepati. Vedno je bilo tako, vedno, ko smo govorili o trajnostnem kmetijstvu, smo govorili o obeh področjih. Zaradi tega smo tudi preoblikovali regionalno politiko Evropske unije znotraj reforme skupne kmetijske politike zato da bi se soočili z eh, izzivom oblažitve podnebnih, posledic podnebnih sprememb. Oblikujemo tudi evropsko politiko, ki meni, da je skupna kmetijska politika zelo pomemben dejavnik tudi v boju proti podnebnim spremembam. Leta 2008 je svet podprl stališče komisije glede uničevanja gozdov. Komisija je takrat menila, da bi morali ustaviti količino pogozdenih področji do leta 2030 in da bi zmanjšali za uničevanje tropskega deževnega gozda za 20 odstotkov do leta 2050. Zato je treba pri pomoči k trajnostni gospodarski politiki spodbujati pogozdevanje in to je eden od ciljev španskega predsedstva. Vemo tudi, da je treba izvajati inštrumente, ki jih imamo na voljo, ki ni pravno obvezojoč na področju gozdov in akcijski načrt za gospodarjenje in trgovino z gozd, ehm, gozdarskimi viri. To je tudi del zakonodaje v zvezi z nezakonitim lesom. Evropska unija je bila v Kebenhavnu in tam smo govorili o razočaranju, o ciljih, ki jih nismo dosegli. Vendar pa smo dosegli dogovor o tem, kako zelo pomembno je vprašanje uničevanja tropskih državnih gozdov in da je treba pomagati državam v razvoju zato, da bi zmanjšali emisije CO2. -ja. Na konferenci smo sprejeli odločitev in sklep, da bomo zmanjšali uničevanje tropskih gozdov in da bomo pomagali pri izboljšanju zmogljivosti držav razvoja. Najlepša hvala. Minister, Mr. Higgins. Hvala, minister. Gospod Higgins, hvala lepa predsedujoča. Naj no, ob tej priložnosti španskemu predsedstvu zaželim vse dobro. Mislim, da ste začeli kar dobro, tako da viva le Spanja, lahko rečem. No, kar pa zadeva vprašanje. Drevesa so ponor oglika, kaj ti absorbirajo emisije CO2 in tragedija Brazilije in eh, Amazonije, 60% kateri je v Braziliji, je, da je popolno uničenje amazonskega pragu, zdaj jasno. Več milijonov kvadratnih kilometrov je že bilo uničenih. To uničuje ponor za oglik, eh, to prav tako uničuje življensko okolje indijancov in z vedika proizvodnje, vemo, da tudi standardni proizvodnje lesa v tem primeru niso na ravni teh, ki velja v Evropski uniji. Ali lahko sploh kaj storimo ali samo govoričimo? Ministr, beseda je vaša. Senor Higgins. Da, gospod Higgins. Strinjamo se z vašimi ugotovitvami. Dejstvo je, da pri vprašanju biotske raznovrstnosti si je špansko predsedstvo zastavilo cilj, da izboljša trajnostno porabo naravnih virov. Zato, da bomo dobili vizijo, poglobljeno vizijo biotski raznovrstnosti, se bomo s tem zelo ukvarjali v španskem predsedstvu. Sveda sem pa hvaležen za vaše komentarje v zvezi z našim začetkom. Komisija pa namerava na začetku tega leta objaviti zeleno knjigo o zaščiti gozdov. Ta pobuda je zelo pomembna. V tej smeri bomo še naprej delali za to, da bi vključili elemente na tem področju, nekaj se jih že omenili, kot tudi vključili elemente, ki škodujejo gozdovom, kot naprimer gozni požari. To bo zelo pomemben trenutek, zato da se lahko borimo proti uničevanju gozdov. Zelo si bomo zauzemali za strategijo za zaščito biotske raznovrstnosti in to bo ena ključnih akcij v Evropski uniji v času našega predsedstva. Najlepša hvala. Zelo veliko dodatnih vprašanj je bilo vloženih in odločila se bom na osnovi vrstnega reda in na osnovi tega, kdo še ni govoril. Zato bom prosil gospoda Davisa, da začne potem pa gospod Obermajer. Najlepše hvala. Eden od redkih eh, pozitivnih izidov konference v Kibrhanu je bil eh, splošni dogovor o mehanizmu, ki bo omogočil eh, razvitim državam, da pomagajo tistim, kjer se uničuje tropski gost. Ali mislite, da bi pod španskim predsedstvom lahko tem mehanizmu dali več vsebine in jasno povedali, koliko smo pripravljeni nameniti za ta namen? za znižanje emisij co smo uvedli emisijske kupone, zato sprašujem. Pred nekaj časa se je izkazalo, da trgovina z emisijami poteka v luči številnih zlorab in zato me zanima, kako naj bi to odpravili in v kolikšni meri načrtujete na tem področju morebitne spremembe. Hvala. Thank you, minister. Hvala lepa in sedaj vam dajem spet besedo, gospod minister. Kone. Eh, Strinjam se s prvo ugotovitvijo. Mislim, da gre to v isto smer, kot smo že povedali. Moramo preprečevati uničevanje tropskih gozdov držav članic. To je na najpomembnejših ciljev za to, da izboljšamo same zmogljivosti v državah članicah tudi v njihovo korist. Ravno tako pa moramo vključiti zaščito avtohtonega prebivalstva tudi v politiki zaščite gozdov. Tukaj smo dosegli zelo velik napredek v Kebenhavnu. Nedvomno je Evropska unija tista, ki ima vodilno stališče. Kritike do Evropske unije v zvezi s Köbenhavnom pa govorijo o tem, da je Evropska unija dosti dle od tega, kar se je tam doseglo. Evropska unija želi doseči veliko več, se poglobiti v to vprašanje kot tudi na področju ukrepov Evropske unije, na področju, ki ga omenjate znotraj boja proti podnebnim sprememb. Ta konkretni primer spada v praktično izvajanje ukrepov znotraj boja proti podnebnim spremembam. In seveda se strinjamo, da ne sme priti do zlorabe teh ukrepov, teh inštrumentov. In to je patologija, ki jo lahko utrpi katerokoli drugo področje, zato moramo to strogo nadzorovati. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Zastavil ga je gospod Elward in sedeva ukrepanja na evropski ravni v boju proti Alzheimerjevi bolezni. Gospod minister, beseda je vaša. Muchas gracias. Hvala lepa. Svet posveča veliko pozornosti Alzheimerjevi bolezni, kot tudi vsem ostalim nevrodegenerativni bolezni. Gre za pomemben cilj Evropske unije. Upoštevati pa je treba tudi, da se pojav te bolezni poveča, um, ko je prebivalstvo starejše. Številke se podvojijo od leta od 65, let, 65. Eh, leta starosti do 75. leta. Do leta 2005 se bo število obolelih podvojilo v Evropski uniji. Vprašanje, ki mi ga je zastavil gospod Eworth vsebuje dva vidika. Po eni strani potrebujemo, imamo pilotski projekt za boj proti neurodegerativnimi bolezni. To je del programa, ki ga poznate, torej programa španskega predsedstva. Še posebej gre za boj proti Alzheimerjevi bolezni. Komisija pa je predstavilo Brsavijo tudi predlog, ki je bil sprejet na svetu. Svet je ravno tako upošteval tudi resolucijo o tej pilotski pobudi. Po drugi strani pa imamo koordinacijo evropskih dejavnosti na tem področju. Svet meni, da moramo sodelovati na evropski ravni v boju proti Alzheimerjev bolezni in podobnim boleznim, zaradi tega, ker moramo zmanjšati breme za pacijente in za njihove družine. Na vsakega bolnika imamo tri osebe iz družine, družinskih članov, ki ravno tako trpijo zaradi bremena te bolezni. v skupnem poročilu za socialno zaščito in za socialno vključevanje, ki ga je svet sprejel leta 2008. So se države članice obvezale, da bi izboljšale dostop do visoko kakovostnih storitev, s tem, da združujejo javni in zasebni sektor in uh, uradno in neuradno nego. Storitve v mm, družinskem okolju so boljše kot v inštitucijah, vendar pa je seveda treba izboljšati dostop do nege našim bolnikom. Najlepša hvala. Najlepša hvala in sedaj dajem besedo gospodu Elvardu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, gospod minister. Kot ste rekli, do leta 2050 se ocenjuje, da se bo število ljudi z demencijo podvojilo v Evropi. In zaradi tega eh, se je treba soočiti z posebnimi problemi bolnikov z demenco. V Evropski uniji trenutno mnoge države članice nimajo nacionalnih strategij za demenco in zato me zanima, kako bo svet specifično podprl države članice, da postavijo demenco visoko na eh, lestvico prednosti pri javnem zdravju. Gospod minister, izvolite. Bien, ehm... V španskem predsedstvu želimo oblikovati direktivo, ki se nam zdi ključnega pomena v zvezi z naprednimi vrstami zdravljenja in pri pomoči pri takšnih boleznih, ki niso prenosljive. Izboljšati je treba tudi kakovost in varnost bolnikov. Imamo tudi skupino, ki se ukvarja na visoki ravni z javnim zdravjem. Zato moramo pomagati. Veliko krat Evropska unija nima pristojnosti za to, zato moramo usmerjati, koordinirati in sodelovati, spostavljati sinergije med državami članicami pri nevrodegrativnih boleznih, še posebej pri primeru Alzheimerjeve bolezni. Posredno pa moramo tudi pomagati. Države članice so tiste, ki morajo bolj neposredno pomagati družinam, vključno z nevladnimi organizacijami čeprav je res, da imamo znotraj Evropskega programa za javno zdravje, kjer imamo sredstva na voljo nevladnim organizacijam. Tudi to je možen način za pomoč, čeprav gre za posredno pomoč svojcem obolelih. Bolniki so namreč zelo odvisni od članov svoje družine, ko gre za Alzheimerjevo bolezen ali pa za neurodegrativne bolezni. Hvala lepa. Še dve dodatni vprašanji. Gospod Higgins, potem pa gospa Tikal. Gospod Higgins, prvi, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se eh, zahvalil svetu za odgovor. Lahko bi pa svet vprašal naslednje. Kako se vi postavljate do eh, hranjenja bolnikov eh, po celki oziroma eh, celka se jim ustavi v abdomen eh, in na ta način se jih hrani. Obstajajo različni standardi, ampak v Upravičenje za tak eh, postopek naj bi bil, da jim na ta način zagotovijo hrano, ki jo zaradi demence zavračajo. Meni se to zdi vse skupaj zelo čudno in kakšni so vaši, kakšen je vaš odnos do tega in kakšni so standardi. Hvala, gospa, eh, gospod Higgins, gospa Tika. A vam vedar, kaj boli le ne? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Neurodegenerativne bolezni vplivajo na veliko število ljudi žal v nekaterih državah ni ustreznih kapacitet za diagnosticiranje teh bolezni in tudi za oskrbo bolnikov s temi boleznimi. Ali bi podprli zamisel o Evropskem centru za zdravljanje teh bolezni, ki bi lahko zagotovil zdravljanje večjega števila bolnikov in pa tudi eh, raziskave na tem področju? gospa eh, predsednica gospa predsedujoča moram reči da obe vprašanji gospe poslanke in gospoda poslanca zahtevata znanstveno oceno V tem zvezi imamo v Evropski uniji skupine pobude, ki so pravi okvir za obravnavanje te ugotovitve, ki ste mi jih omenili. Naprimer imamo pilotski projekt za boj proti nevrodegrativnim boleznim, še posebej proti Alzheimerjevi boleznim Komisija je predlagala priporočilo sveta. V tem trenutku postopek še poteka. Sam sem že omenil skupino na visoki ravni za skupno načrtovanje boja proti temi boleznimi, ko gre za kronične bolezni, ki so povezane s tem pilotskim projektom zato da lahko opredelimo določene teme in zato da dopustimo sprejemanje odločitev, ki bodo dosti bolj konkretne kot tiste, ki ste mi jih omenili vi. To je pravi okvir, kjer je treba obravnavati to vprašanje. V tem trenutku skupina na visoki ravni deluje Na področju znanstvenega programa sodeluje 24 držav. Sedaj se odločajo o delovnem načrtu in o strukturi. Naslednjič se bo ta skupina sestala v času predsedstva, španskega predsedstva in takrat jim boste vi lahko zastavili ta konkretna vprašanja. Mislim, da je to pravi kraj za takšno vprašanje. Zato smo vzpostavili to skupino, da lahko pripravi sprejmanje naslednjih odločitev. Najlepša hvala. Hvala lepa kolikor razumem, gospod Higgins ni najbolj zadovoljen, verjetno pa gre za težko vprašanje in da je tukaj treba postaviti posebno vprašanje za uh, ustni odgovor. Če pa gremo sedaj na naslednje vprašanje, to zadeva socialno odgovornost podjetij, predložil je gospod Dezir, torej gospod minister, kadarkoli boste pripravljeni, izvolite. tengo que referirme a um, la omeniti moram konferenco o socialni odgovornosti podjetij, ki je bila organizirana v Štokholmu 10. in 11. novembra leta 2009. Švedsko predsedstvo je organiziralo to konferenco skupaj s španskim predsedstvom sta potegnili zaključek, da mora Evropska unija biti vodilna na tem področju, mora služiti za zgled na tem področju, ki je tako pomembno in ki je predmet tega vprašanja. Torej, da se morajo podjetja zauzemati za zaščito in varstvo okolja, za boj proti korupciji, za boljša delovna mesta. Evropska unija je največja darovalka za razvoj. Evropska unija združuje veliko multinacionalk, gre za pravi kraj, kjer lahko sprejmemo to vodilno vlogo. Socialna odgovornost vsebuje tri elemente. Protect, Respect, Remedy, varstvo, spoštovanje in sredstva za pomoč. Država mora zaščititi, to pomeni zakonodaja, pravila, ki zagotovijo spoštovanje človekov pravil, še posebej strani podjetij. Imamo tudi socialno odgovornost spoštovanja človekov pravil strani podjetij in pa upletenost vseh zainteresiranih za to, da zagotovijo sredstva za pomoč za to, da se spoštuje človekove pravice. Sedaj imamo še en inštrument, ki je listina temeljnih soboščin državljanov Evropske unije, ki je pravno obzajoča in ki je omogočila, da bi prvič na evropski ravni dobili takšno zaščito, v zvezi s temi vprašanji, ki so povezana s socialno odgovornostjo politi. Seveda pa je nujno, da sodelujejo vsi akteri. Moramo vzpostaviti dialog s tretjimi državami, s podjetji, s sindikati, z majhnimi podjetji, z velikimi podjetji, zato da bi zagotovili to, ta tritotnik varstva spoštovanja in sredstva za pomoč. Presedstvo bo v Palmi na Majorki 25. in 26. marca organizirala konferenco, ki bo govorila o institucionalizaciji socialne odgovornosti podjetij. Na konferenci se bo obravnavala možnost za vključitev na ta seznam inštrumente, ki bodo lahko izvajale države članice tudi v kontekstu vprašanja, ki ste ga danes že omenili pri predstavitvi programa španskega predsedstva, to je strategija Evropske unije 2020. Tudi tam je treba obdržati v spredju cilj socialne odgovornosti. Hvala, gospod Desir. Hvala lepa, gospod predsedujoče, hvala lepa, gospod minister, za vaš odgovor. Čestitam za pobudo za organizacijo te konference v marcu na Palma de Mallorca eh, kot konferenco, ki bo potekala po konferenci v Štokholmu. Rekli smo, da mora Evropa biti vodilna na področju socialne odgovornosti podjetij, obenem pa mora obdeti tudi nad obnašanjem evropskih podjetij v tujini. Gre pač za področnice naših eh, podjetij, ki pa seveda poslujejo v drugem eh, zakonskem oziroma pravnem okolju. In zato mislim, da je pomembno, da sprememo zakonodajo, ki bo zavezovala podjetja s sedežem v Evropi, katere podružnice so eh, v tujini, v drugih pravnih sistemih, eh, k temu, da spoštujejo enaka pravila kot eh, v Evropi, kajti v nasprotnem primeru bodo evropska podjetja na ta način preko stranskih vrat se izogibala obveznostim, ki jim jih nalaga evropska zakonodaja. Hvala. Hvala lepa, gospod minister, izvolite. Res je. mora Evropska unija zagotoviti najboljše prakse v Evropski uniji in od tam bodo izhajale predlogi za zakonodajo, ki bi lahko izboljšala to situacijo. Vprašanje socialne odgovornosti vsebuje del, ki je pravno obvezujoč To je povezano s spoštovanjem človekovih pravic. Vsebovati pa mora tudi prostovoljni del prostovoljnih praks. Zato je pomembno, da ustanovimo forume na evropski ravni, poleg tistih, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. Nekateri te forumi že potekajo. Skupina na visoki ravni držav članice se stane vsakih šest mesecev, zato da izmenjajo svoje izkušnje v zvezi s socialno odgovornostjo. Poleg tega mislim, da je to še toliko bolj pomembno v okviru gospodarske krize, da delamo v tej smeri in da delamo za konkurenčno, za varstvo okolja in za socialno vključevanje. Še posebej v letu 2010, ki je leto boja proti revščini in socialni izključenosti. To mora biti izhodišče. Gre za prvo fazo ustvarjanja forumov, kjer bi sodelovali vsi zainteresirani znotraj dialoga, ki mora pripraviti nadaljne ukrepe. Vendar pa moramo pripraviti prvo fazo dialoga znotraj ukrepov, ki še nismo do sedaj videli. Hvala lepa. Spet imamo še dodatna vprašanja gospod Koza in potem gospod Martin. Boste dobile besedo sprva gospod Koza. Ko se nam se pa nas od, odvezalni sred nima minister urad. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala tudi ministru in radi pozdravil nekaj, kar je dejal. Izmenjava najboljše prakse. To je nekaj, pri čemer vsi vemo, da imamo v Evropi starajoče se prebivalstvo in podjetja nosijo pomembno odgovornost za to, da skrbijo za ljudi, ki so pač prisiljeni zaradi razmer iti v invalidsko upokojitev. Mislim, da je status teh ljudi nekaj, kar bo. Eh, potrebno rešiti in tudi znanje teh ljudi bo potrebno v družbi še bolj izkoristiti, kajti nosijo veliko dragocenega znanja v sebi. Danke. Gospod Martin, hvala lepa. Vprašanje, ki ste ga vi omenili, je nekaj, s čemer se ukvarjamo že zelo, zelo dolgo. In eh, mnogo od tega, kar je bilo rečeno, bi tudi pred 10-15 leti lahko slišali. In zato imam konkretno vprašanje oziroma nekaj konkretnih vprašanj za vas. Ali se strinjate, eh, kar eh, zadeva transparentnost pri prevzemanju eh, socialne odgovornosti podjetij, da tukaj potrebujemo spodbude, ampak tudi sankcije. Ali si morda lahko predstavljati, predstavljate sistem, eh, kjer bi Evropska unija tudi jasno izpostavila kršitelje. In če vidimo, kako pogosto se podjetja odločajo za tako zelo pomembno označevanje takšnih in drugačnih stvari. Mislim, da bi lahko na nek način tudi označevali proizvode in storitve z vidika ali podjetje spoštuje načela socialne odgovornosti ali ne. Hvala lepa, minister, izvolite. Bueno, yo estoy de acuerdo con... Strinjam se s prvim poslancem, ko je omenil, da je bistvo dialoga Evropske unije s tretjimi državami, s civilno družbo, s sindikati, s podjetji in z vsemi zainteresiranimi. In vključevanje teh oseb, ki ste jih vi omenili, je to nujno. Sedaj je trenutek, da premislimo o tem in trenutek je za premislek, to je res, vendar pa se mi zdi, da bi morali to storiti znotraj globalnega pristopa do tega vprašanja, kaj ti prvič se bomo tega lotili odločno v okviru skupine na visoki ravni in v okviru konference, ki bo organizirana marca tam bomo morali sprožiti ta vprašanja. Najboljši način za seganje ciljev, ki želimo, je ta. Včasih je bolje spodbujati, včasih bolje kaznovati. To zahteva analizo, ki bi jo integrirali, vendar pa zato potrebujemo celotni vidik in skupek ukrepov, ki ne bi bile individualizirane, ampak da bi imeli celotno vizijo celotnega problema v zvezi s socialno odgovornostjo podjetij. Najlepše hvala. In sedaj prehajamo na naslednje vprašanje, ki ga je zastavil prav gospod Martin zadeva pa finančni nadzor v Evropski uniji. Gospod minister, besedo vam dajem. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod Martin. Evropska unija se v tem primeru sooča zelo resno krizo in premišljuje o pravem nadzoru finančnega sistema v Evropski uniji. To poteka preko dveh razsežnosti, ki jih pripravljamo v skupku direktiv, ki jih je pripravila komisija lansko leto. Vendar pa bomo zato morali doseči dogovor med svetom in Evropskim parlamentom. V času švedskega presedstva skušamo doseči ta dogovor. Naš največji sogovornik bo ravno Evropski parlament. E, ko govorimo o nadzoru um, skupka finančnih sistemov in tveganja, skušamo zagotoviti preprečevanje krize in stabilnost na finančnih trgov. Potem pa imamo še mikronadzor in mislim, da se nanaša gospod Martin ravno na te. Gre za tri entitete, nadnacionalne banke, zavarovalnice in investicijski skladi. Na tem področju želimo poglobiti nadzor in zmanjšanje nihanj v posameznih finančnih inštitucijah. S tem želimo zaščititi stranke teh inštitucij. Svet je že dokončno sprejel skupno stališče glede tega. Do tega je prišlo lansko leto oktobra. Tam smo izrazili politično voljo in politično zaupanje v, za makronadzor in za mikronadzor. To je predmet postopka so odločanja, zato mora priti do dogovora med svetom in Evropskim parlamentom. Ti tri odbori bi morali delovati. Želeli bi, da bi to zakonodajo že sprijeli, če je le mogoče v času španskega predsedovanja. Vendar pa moramo to uveljaviti do konca tega leta. Tako načrtujemo v svetu. Zato mislimo, da lahko upamo na uspešno sodelovanje z Evropskim parlamentom, zato da bomo storili ta zelo pomemben korak naprej, gre za skodovinski korak, ki je v skladu z, z smernicami drugih držav G20, CDA, vendar pa moramo storiti vse, da bi preprečili, da bi zopet prišlo do krize, ki je izhajala iz finančnega sistema, iz pomankanja nadzora finančnih sistemov in pa zaradi napačnih odločitev nekaterih vodilnih oseb znotraj tega sistema. Hvala lepa, gospod Martin. Hvala lepa, minister, za vaš odgovor. Omenili ste makroekonomski vidik in pa vprašanje odbora za vrednostne papirje. Tukaj je spet vprašanje, kako velik naj bi ta odbor bil in zanima me, ali se strinjate s številnimi drugimi, da obstaja nevarnost, da tukaj delo ne bo ne vem kako uh, učinkovito, prav tako je neodvisnost tega eh, odbora nekoliko vprašljiva. Ali bo špansko predsedstvo tukaj morda storilo korak naprej, zagotovilo nekaj več neodvisnosti za ta odbor in tudi. Uh, velikost tega organa nekoliko eh, revidirali, zato da, bodo, da bo delo lahko potekalo učinkoviteje. Minister. Pošta. Mislim, da imamo predlog, ki smo ga dobili strani komisije. Prišlo je do konsenza, do dogovora znotraj sveta. Dogovor ni bil lahek. Zelo smo si morali prizadevati, švedskim predsedstvom in s komisijo, da smo dosegli ta dogovor na ekofinu. Sedaj ga imamo, sedaj je to v rokah Evropskega parlamenta. Tukaj moramo doseči ta dogovor med obema področjema. Imamo konsens v svetu, sedaj pa bomo videli, kako bomo dosegli konsens tudi z Evropskim parlamentom pri teh vprašanjih. Gre za vprašanje, o katerih seveda lahko razpravljamo in prepričan sem, da bomo dosegli dogovor, kajti nujno, ja, nujno je, da ga dosežemo med obema zakonodajnima organoma. Thank you, minister, again. We have an... Najlepše hvala. Spet imamo kar nekaj dodatnih vprašanj. Vedno se bom odločala na osnovi vrstnega reda vloženih vprašanj in glede na to, kdo še ni govoril. Sprva gospod Kelly, potem pa gospod Švantes najlepša hvala gospa predsedujoča kot del predloga finančnega nadzora ali bo špansko predsedstvo razmislilo o priporočilah za eh, o najboljših praksah in bo zastavila najvišje plače za plače eh, bančnikov ter nam eh, omogočila tudi druge izhode κύριε Υπουργέ, θέλω να συνδέσω το θέμα της χρηματοπιστωτικής εποπτείας της Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod minister, finančni nadzor, ki ga tukaj omenjamo, bi povezal z slepim stremljenjem za dobičkom, ki ga izvajo predvsem hedge skladi, še posebej eh, v londonskem sitiju. Ta podjetja, ti skladi, so bistveno obremenili tudi obveznice Grčije, naprimer, in tudi kreditno sposobnost eh, teh, eh, te države in podobnih držav. Zanima me torej, kako se lahko zavarujemo pred eh, takšnim delovanjem hedge skladov, ki so med drugim dejavni zelo aktivno tudi v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod minister. Bueno, yo creo que sí que es posible perfectamente. Mislim, da je možno razpravljati o dobrih praksah v zvezi s finančnimi inštitucijami. Odpiramo razpravo, ki je usmerjeno v sisteme za finančni nadzor in mislimo, da je nujno, da delamo v tej smeri in da prispevamo s temi direktivami elemente, ki ste jih omenili, gospod Keli. Menim tudi, da je predlog drugega avtorja vprašanja tisto, kar lahko vključimo v direktive, čimer boste razpravljali tudi tukaj v zvezi z regulacijo hedge skladov, kar je tudi znotraj potreb po nadzoru, ki so se pojavile, ali pa nekaj, kar je povedal predsednik svetu danes zjutraj, naprimer odprava davčnih oas. Vse to lahko spada v področje razprav v Evropskem parlamentu o reformi, ki ga je svet imenoval celovita realna reforma nadzora finančnega sistema. Gre za poglobljeno reformo, kamor lahko vključujemo vse tisto, kar ste tukaj omenili. Najlepša hvala. Gospod minister, sedaj pa gremo na vprašanje gospe Krace, ki zadeva finančne razmere v Grčiji in vlogo evrskega območja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V pogodbah Evropske unije imamo delitev pristojnosti. Gospodarska politika držav članic so predmet skupnega interesa unije. Istočasno pa so nacionalni proračuni v pristojnosti držav članic. Glede na to, da imamo skupno valuto v 16 državah članicah, istočasno pa predvidevamo, da bomo razširili evroobmočje, kajti monetarna politika je cilj v pogodbah. Zato moramo spoštovati določena pravila v državah članicah v zvezi z nacionalnimi proračuni. To namreč vpliva na celotno gospodarstvo, monetarne politike Evropske unije. Zato moramo preprečiti prevelike proračunske primankljaje, kar seveda vpliva na gospodarsko monetarno politiko. Predvsem na monetarno unijo. Zato smo sprejeli pakt stabilnosti. V Maastrichtu, v členu 123 v pogodbi o delovanju Evropske unije se prepoveduje dajanje kreditov iz centralne banke. v tem državam in tudi, da Evropska unija niti Evropska centralna banka ne bo prevzela odgovornosti držav članic in vlad držav članic. Zato mora vsaka država članica zajamčiti obveze do evra. Svet je ravno tako mnenja, da morajo vse države članice to storiti. Zato bo tudi Grčija sprejela vse ukrepe, da bo popravila neravnovesje v gospodarstvu in da bo vzpostavila stabilnost v gospodarskem in finančnem sistemu. V primeru proračunskih primankljajev imamo možnost nadzora nad gospodarskimi politikami. Svet bo razpravljal o tem februarja in mogoče bo komisija sprejela priporočila in zato bomo pripravili tudi strategijo. Na ta način namreč Evropska unija lahko izrazi svoje zanimanje in svoje sodelovanje v primeru situacij in okoliščin v državah članicah. Hvala lepa. Gospod Kraca. Ja, e, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala, gospod predsedujoči svetu, za vaš odgovor. Spomnili ste nas na relevantne člene pogodbe, ki govorijo o prekomernem primankljaju. Mi to poznamo. Jaz sem prečakovala konkretnejše odgovore. Kaj namerava gospod Zapatero, ko govori o solidarnosti v evroobmočju, eh, še posebej, ko gre za države, ki se soočajo z resnimi finančnimi težavami? Ali si predstavljate morda razpravo o boljšem usklajevanju ekonomske politike med eh, centrom in pa perifernejšimi regijami? Ali so morda možne druge? drugi ukrepi za preprečevanje socialnega in pa davčnega dumpinga, s katerimi se sooča Evropska unija in to ima na nekatere države resne posledice. Lahko kaj več poveste o tem na podlagi že povedanega seveda in tudi glede tega, kaj gospod Zapatero dejansko meni s solidarnostjo. Hvala lepa. Evropska unija je svetovna regija kjer izvajamo solidarnost na zelo viden način. Naprimer v primeru Grčije in Španije smo uvideli zelo veliko solidarnost strani Evropske unije preko evropskih skladov, strukturnih skladov. Gre za bistveni del politike solidarnosti Evropske unije. S tem bomo tudi nadaljevali. Tega ne moremo primerjati z nobeno drugo situacijo na svetu. Zato smo bili priča zelo velikemu napredku v državah članicah, kar je koristno za vse celoten skupek držav za odprte trgov in za izboljšanje zmogljivosti za posodabljanje določenih regij. To je dokaz solidarnosti. Gre za seveda sredstva, ki jih je treba pravilno um, uporabljati in izvajati z določenim nadzorom, kar je logično. Solidarnost obstaja. Ena od oblik solidarnosti je tista, ki jo lahko vidimo tudi v pogodbi. Omenili ste ravno pogodbo. V pogodbi je določeno, da morajo države članice koordinirati svoje gospodarske, socialne in politike, in politike eh, zaposlovanja. To je jasno določeno v pogodbi. Tam je ravno tako določena solidarnost Evropske unije in skupno sprejemanje ciljev, zato, da bi dosegli gospodarsko politiko, ki bi bila koordinirana. Veliko problemov, ki jih vidimo v državah članicah kot posledice krize, do njih ne bi prišlo, če bi imeli gospodarsko unijo dosti prej. Gospodarska unija je razdelila gospodarsko politiko od monetarne politike in politike potem ne bi prišlo do takšnih eh, težav, če bi do tega prišlo prej. Strategije Evrope 2020 vsebuje cilje ulaganj v izobraževanje, v poklicno izobraževanje, v boj proti podnebnim spremembam. Vse to so elementi, ki si jih delimo in tudi tam je izražena solidarnost na zelo jasen način na celini Evropske unije, ki mora biti seveda zelo vidna, vendar pa to ne pomeni, da pogodba ne bi na logičen način zahtevala odgovornost od držav članic, ko gre za dolgove ali pa zaradi posojil. To je seveda v pristojnosti držav članic, vendar pa imamo kontekst trga, socialnih politik, strukturnih politik, regionalnih politik in v prihodnosti upam tudi, da bo prišlo do koordinacije gospodarskih, socialnih politik in da bi vse to potekalo v kontekstu solidarnosti. Mislim, da je to najboljši način za to, da bi dosegli pravo politiko solidarnosti v Evropi. Najlepša hvala. E, se želite spet oglasiti na to, gospod Zamke? E, ja, vendar bi tukaj razstavil vprašanje. Gospod minister, vi govorite o tem, da v Grči vladajo zelo težke razmere, ampak v februarju letošnjega leta bo o tem prekor govora na omenjenem zasedanju, ampak eh, mene zanima tole, ali poleg razprav v okviru eh, pristojnih odborov in eh, sicer morda ne bilo pametno, da začnete z resnejšo razpravo z Evropsko centralno banko. Mislim, da je to tudi zelo pomembna ustanova, ki bi morala biti aktivnejša pri ukrepanju, kar zadeva razmere v Grčiji. Minister. Hvala za vprašanje. Minister, dajmo besedo. Bueno, eh yo creo que cada, cada órgano tiene. Vsak organ ima svoje delovno področje. To je ena najpomembnejših značilnosti strukture gospodarske in monetarne unije, kar je seveda daje več verodostojnosti. Res je, da bo svet obravnaval primer Grčije zaradi tega, ker gre za državo članico Evropske unije, za partnerico znotraj Evropske unije in to seveda vpliva na vse. Vse, vsi imamo posledice zaradi tega, kar se dogaja v drugih državah. Gre namreč za Evropo, kjer imamo enotni trg in imamo 16 držav, kjer imajo enotno valuto. Zato je seveda logično, da znotraj meja pogodbe razpravljamo znotraj gospodarske in monetarne politike, da sprejmemo priporočila za Grčijo. Na podlagi teh priporočil lahko Grčija sprejme ukrepe. Tudi Evropska centralna banka ima svojo vlogo v pogodbi glede finančne stabilnosti in pa glede stabilnosti cen seveda znotraj neodvisnega položaja. Neodvisnost Evropske centralne banke je bistveno načelo Evropske unije. To nam omogoči, da ima naš gospodarski in finančni sistem veliko verodostojnost, ravno tako ima verodostojnost naša valuta. Kriterij neodvisnosti je treba vedno spoštovati. Gre namreč za bistveni element zgradbe gospodarske in monetarne unije, ki smo jo ustvarili v Evropski uniji. Minister, najlepše hvala, minister, najlepše hvala za vašo udeležbo tokrat prvič v odgovorih za vprašanja, za ustni odgovor. Vsa vprašanja, ki niso bila odgovorjena v ustni obliki, bodo odgovorjena v pisni in do devetih prekinjam zasedanje.